pa bomo tudi politični, družbeni in gospodarski razvoj te države. Hvala lepa za to razpravo, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. O tem besedilu bomo kasneje tudi glasovali. Sedaj pa prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda. Gre pa za razpravo o Guantanamu in gladovni stavki zapornikov. Verjetno veste, da morda prihaja do dvojnega tolmačenja, morda mislite, da bo razprava potekala brez glasovanja. Nekateri pa ste že videli, da bomo danes tako razpravljali, kot tudi kasneje glasovali. To je namreč bila prošnja strani gospoda Svobode in Tisti, ki sestavljajo dnevni red, bodo seveda odločili, ali bomo glasovali tokrat ali prihodnič. Vendar pa nismo rekli, da bomo govorili oziroma da bomo imeli razpravo brez resolucije. To je vsaj moje tolmačenje in lepo prosim, da to vključite tudi v zapisnik, zato da ne bo kakih nesporazumov, da ne bo kdo mislil, da ne bomo glasovali zato, ker je bilo odločeno, da ne bomo glasovali. Ne, glasovanje je bilo odloženo, tako kot se dogodi tudi sicer. Avtori te resolucije so prvi na vrsti, gospod Tavareš. Hvala lepa. Res je to, kar ste povedali, gospod predsedujoči, mislim, da dejansko moramo glasovati o resoluciji o Guantanamo. Naj še povem, da je moja frustracija zelo velika. 150 nas je in v 11 letih teh 150 oseb nikoli ni bilo obtoženih. Večina teh ljudi sedaj tvega do smrtno ječo, kajti prisilno jih hranijo, gre za ljudi, ki nočejo več jesti, ki gladovno stavkajo, pa jih prisilno hranijo. To je sramotna situacija. Parlament je kraj, kjer je treba govoriti, odkudar je treba pošiljati politična sporočila. Mi nismo tu, kot bi bili na kavi, mi moramo pošiljati sporočila, zato ker svet želi, da povemo svoje mnenje in zahtevamo od ZDA. Namreč mi, kot Evropska unija, moramo izraziti svojo zaskrbljenost zaradi pridržanja, zaradi nezakonitega um, zapiranja teh zapornikov. Nekateri kolegi so želeli izkoristiti bostonski atentat in ob tem naj povem, da sem solidaren z žrtvami, zato da bi nekaj odložili, vendar pa bi to morali narediti zdaj. To ni pravi način za to, da odložimo pravzaprav nek politični cilj, ki ga želimo doseči. Gospod Preda, ena minuta. Hvala lepa. Oglašam se samo zato, da povem v imenu Evropske ljudske stranke, da obžalujemo dejstvo, da razprava prav tako ni bila preložena. Zdi se mi namreč, da bi bilo primerno, da bi imeli minuto tišine za žrtve. Hvala lepa, gospod Preda. Ampak to je odločitev, ki bi jo morali sprejeti na začetku zasedanja danes zjutraj, čeprav seveda izražamo solidarnost z žrtvami te grozne situacije. Za minuto in pol pa sedaj gospa De Kajzer. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, v času, ko je Amerika prizadeta zaradi bostonskega napada. Ni enostavno govoriti o Guantanamo, kljub temu pa se mi zdi, da je zdaj pravi čas, kajti vsi poznamo pogoje, v katerih so zaporniki v Guantanamo že 11 let. Elmar Brok je obiskal Guantanamo in dejal, da je situacijo videl na lastne oči in bil je zgrožen, da so ljudje tam in nimajo vsakih oziroma nobenih pravic. Če se spomnimo Andersa Breivika, ki je odgovoren za atentat v Oslu, spomnite se samo, kako dostojanstveno je potekal proces zoper njega. In če se spomnite oba tuživca, sta skupaj z psihiatrom se rokovala z obtožencem, kajti načelo je bilo, da ga je treba obravnavati kot kogarkoli drugega. In zdi se mi, da ta etična strogost in ta moč pravne države je pravzaprav edino orožje, ki ga imamo na voljo v boju proti terorizmu. To je pravi način, da smo dostojanstveni in ravno zato pozivam, da se tudi v Gvantanamu spoštuje pravna država. Terorista oziroma terorista je treba obravnavati, ne da bi kršili njihove človekove pravice. Vsaka oseba velja za nedolžno, dokler se jim ne dokaže nasprotnega. Če ne bomo ravnali tako, potem bo terorizem zmagal. Seveda, nedolžne žrtve bostonskega maratona si niso zaslužile tega, kar jih je doletelo, vendar pa si želim, da bi predsednik Obama lahko držal svojo obljubo glede Guantanama, čeprav vidimo, da kongres ravna drugače, vendar pa bi mi morali biti glas zapornikov v Guantanamo. Ali boste odgovorili na vprašanje gospodina Martina? Izvolite, 30 sekund imate. Eh, Hvala lepa, spoštovana kolegica. Strinjam se z vami. Mislim, da moramo ostati dosledni. Vendar pa, ko ste govorili o norveški sem se spomnil Minhna leta 1972 in takrat je bilo rečeno, igre morajo iti naprej. Ali ni tako, da s tem, da zdaj ne bomo glasovali, pravzaprav je to voda na mlin teroristom, zato ker s tem pravzaprav zanemarjamo redni postopek. Hvala lepa, gospa De Kaiser, izvolite. Euh, ne, zahvaljujem se gospodu Martinu za njegovo vprašanje. Mislim, da je bila osnovna ideja ta, da bi tu morali doseči kompromis. Mi seveda nismo padli v roke teroristov, ampak kompromis smo želeli, ampak kolegi iz EPP-ja niso želeli glasovanja, zato sem predlagala Hanesu Svobodi, da poiščemo ta kompromisni način. Dejstvo je, da bomo kasneje glasovali, torej glasovali bomo in mislim, da vsi vendo, oziroma vsi vemo, kaj moramo narediti. Najlepša hvala, gospa De Kajzer. Sedaj pa kot avtorica, gospa Šake, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Tako kot ZDA smo tudi v Evropi videli veliko terorističnih dejanj, proti katerim se borimo še vedno danes ko branimo našo civilno družbo pred napadi od zunaj, moramo braniti tudi pred erozijo znotraj. Svoboda in varnost nista uh, igra, kjer bi imeli zgolj enega zmagovalca. Ne smemo kršiti osnovne načele, kot je uh, kot so človekove pravice in temeljne svoboščine. Ravno to razlikuje odprte družbe od zaprtih družb. Ta zadnji zakonodajni akt v ZDA predstavlja zelo žalostno točko v zgodovini. Če bi se kaj takšnega zgodilo v Egiptu, bi bile ZDA tiste, ki bi prve to kritizirale. Odvetnikom svetujejo, da ne uporabljajo računalnikov za stike s klienti. Prisluškovanje je prav tako kršito človekovih pravic. Pozivamo predsednika Obamo, da zapre zapor v Guantanamskem zalivu. Uporabljati je potrebno najviše standarde, kot je dejal norveški minister Stoltenberg, moramo, ko vidimo nasilje, zagotoviti več demokracije. Hvala minuto in pol, gospa Veržija. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se opravičila gospodu Soniko. Morda sem se pregrobo odzvala. V torek je bilo v ZDA predstavljeno poročilo o zaslišanju in metodah mučenja. Resolucija, o kateri govorimo danes, je tako izjemno relevanta. Kljub obljubam Baracka Obame leta 2008, kljub mednarodni skupnosti in njenemu delovanju, je Guantanamo še vedno tam in situacija se za tiste, ki so tam zaprti, slabša. Pred kratkim so začeli gladovno stavkati in njihovo stanje je zaskrbljujoče, psihološki pritiski, prisilno hranje in tako naprej. Prejšnji teden je prišlo do nasilja, pazniki in zaporniki so prišli v nasilne stike. Veliko tisti, ki so bili tam zaprti, so že bili usvobojeni, ampak 68 ljudi, ki so še vedno tam, nihče noče prevzeti v svoje zapore ne smemo dovoljevati državam, da opravljajo takšne stvari, ki jih drugače kritizirajo pri drugih državah. ZDA so, če jih vprašate, največja demokratična država na svetu. Ravno zato je potrebno zagotoviti ustrezne sodne postopke in ljudi osvoboditi, če ni nobenih obtožb zopernih tudi EU mora odigrati vlogo pri zagotavljanju človekovih pravic. Hvala, gospa Veržja. Posredujem vaše upravičilo gospodu Soniku, ki je demokrat in džentlmen, tako da bo brez doma sprejel vaše upravičilo. Sedaj pa govorniki v imenu skupin, v imenu socialistov, gospod Havard. Gospod predsedujoči, vsi smo spremljali grozno tragedijo, ki se je dogodila v Bostonu in v Teksasu pred kratkim. Ampak o tej razpravi je potrebno eh, še naprej govoriti, zato ker je trpljenje enega trpljenja vseh. Ljudje še vedno gladovno stavkajo in lahko pride do trajnih kognitivnih poškodb, ne zgolj fizičnih poškodb glede na to, da se je gledovna stavka začela 6. februarja pred, skoraj, pred več kot dvema mesecema, je pomembno, da podpremo to resolucijo. Številni zaporniki so prisilno eh, hranjeni, naprimer Simija Nadži. Hranijo jih, jih preko katetra. Ta Evropski parlament se mora vprašati, če je takšno delovanje v skladu z mednarodnimi standardi. Poskušali smo spodbujati prenos zapornikov v Guantanamo v evropske države. Konstruktivno želimo doseči, da pride do zaprtja tega zapora, tako da se preneha s takšnim s takšno obravnavo zapornikov. Hvala v imenu liberalcev gospa Jaten Meki. Gospod predsedujoči, teroristični napad v Bostonu je bil grozen in takšna dejanja vsi obsojamo. Branjenje demokrat, demokratične družbe zahteva spoštovanje človekovih pravic v, v primeru Guantanama ZDA kršijo mednarodno pravo. In to brez vsakršnega dvoma. Delujejo v nasprotju z lastnimi vrednotami. Ljudi oh, eh, pridržujejo brez sodnega postopka. 86 zapornikov bi morali izpustiti, ampak ti so še vedno v zaporu, ker jih ne morejo nikamor drugam poslati. Redki so tisti, ki so bi bili dejansko na sodni obravnavi. Zaporno taborišče v Guantanamo je črn madež mednarodne skupnosti že od takrat naprej, ko je bilo vzpostavljeno. Upam, da bo Evropska unija pomagala ZDA zapreti Guantanamo in to dokončno. Dejstvo, da nekatere države članice Evropske unije dovoljuje oziroma so dovoljala v preteklosti skrite zapore in da so dovolile skrite lete prek svojega ozemlja je prav tako omalažujoče. Pogledati se moramo v ogledalu in sprejeti dejstvo, da ukrepi, ki so bili sprejeti tekom tako imenovane vojne proti terorju, niso skladni z vrednotami, na katerih je zgrajena Evropska unija. Ne smemo ponoviti takšnih napak. Hvala. Za eno minuto, gospod Šliter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred 40 leti sem bil mladenič, odrastel sem v ZDA. To je država svobodnih, kot pravijo. Potekala je vietnamska vojna, vsi so ZDA pozivali, da prenehajo s to vojno, obenem pa so obranili različne vrednote, kot je spoštovanje vladavine prava in spoštovanje enakosti. Takrat so ljudje branili ZDA, ampak sedaj imamo novo vojno, vojno proti terorizmu. Sedaj smo priča terorističnim napadom, nezakonitemu pridržanju in veliki meri skrivnostnosti. Vse se dogaja za zaprtimi vrati. Napočil je čas, da pomagamo ameriškemu ljudstvu. Da branimo demokracijo, odprto demokracijo in spoštovanje vladavine prava. Ne pa vojne zoper terorizmem. Tako da to ne bo postala država zaprtih na mesto država svobodnih. Najlepša hvala. Za eno minuto gospod Paška v imenu EFD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka ni dvoma, da so človekove pravice utemeljene na splošnih vrednotah, med drugim prepoved neutemeljenega pridržanja uporabimo tudi v primeru zapornikov v Guantanamo. Več kot polovica zapornikov naj bi bila ne krivih, ampak dejstvo je, da ZDA ne vedo, kaj na, naredijo s tem zapornim taborom, taboriščem. Predsednik Obama je dejal, da bo Guantanamo zaprl, na to pa je v zakon zapisal nadaljevanje obstoja Guantanama. Gladovna stavka nas opominja, da potrebujemo civilizirano pravno rešitev za vprašanje Guantanama. Upam, da bodo naši ameriški partnerji uspeli takšno rešitev pripraviti. Hvala. Gospod Vander Štop v imenu samostojnih poslancev. Minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, težko je razpravljati o razmerah v Guantanamu, glede na to, da danes poteka pokop žrtev z Bostona. Ampak vseeno o tem govorimo kot o temi z področja kršitev človekovih pravic. Vemo, da so v Guantanamu zaporniki, ki trpijo in katerih načela mednarodnega prava se ne spoštujejo. Imajo pravico habeas corpus in te pravice nišče ne spoštuje v Guantanamo. Američani so odprli Pandorino skrinico. Gledovna stavka me ne skrbi tako. To je dokazana metoda pridobivanja pozornosti, ki je uspešna, glede na to, da o tem danes govorimo. Lahko bi dejali, da je to interna problematika za ZDA. Mi se ne bi smeli uh, mešati v to in drezati v osje gnezdo. Evropska unija ne sme delovati kot področje, ki pozdravlja nekdanje zapornike iz Guantanama. Veliko mladih muslimanov v naših državah bo te zapornike videlo kot, kot modele, kot razlog, da se še naprej borijo. Seveda, te osebe morajo biti osvobojene, če niso ničesar obtoženi. Druge mednarodne organizacije, kot je Afriška unija in OECD, mora prav, morajo prav tako postopati, ne zgolj EU. Najlepša hvala. In še zadnji govornik v imenu skupin. Gospod Repo, eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zapor v Guantanamskem zalivu je trn v peti Baracka Obame. To je žalosten primer ekscesov mednarodnega boja proti terorizmu. Predsednik Obama je leta 2009 obljubil, da bo Guantanamo zaprl. Nerazumljivo je, da so v Guantanamo že 11 let zaporniki, brez da bi jih obdožili ali česa obtožili to je kršitev mednarodnega prava, ampak očitno načela človekovih pravic ne veljajo za notranjo politiko ZDA. V dialogu med Evropsko unijo in ZDA mora biti Guantanamo prav tako predmet razprave. Gledovna stavka je klic za pomoč. Zapornikov ne smejo kaznovati. Mednarodni odbor Rdečega kriza pa mora imeti dostop do zapornikov. Hvala, gospod Repo. Sedaj pa postopek. Ujemite pozornost predsedujočega. Štirje kolegi so se prijavili k besedi. Prosim vas, da se držite enominutne omejitve, tako da bomo lahko prišli do konca čim prej. Najprej gospod Masi za eno minuto. Escuchado aquí podpiram besede, ki sem jih slišal iz ust kolega Roja Tavarša, tudi uh, strani gospe De Kaiser, gospoda, gospoda Howarda. To, kar se dogaja v Guantanamo, je grozno. In tega demokrati širom sveta ne bi smeli pozabiti. Gre za eno izmed najhujših kršitev človekovih pravic v svetu trenutno. Na to ne smemo pozabiti. ZDA morajo zapustiti to kubansko taborišče. Ameriški voljivci tega ne bi smeli še naprej podpirati. Poleg tega je dejstvo, da mora Združeno kraljestvo zapustiti Falklandske otoke, Turkija Tur Turčija, Severni Cipr in drugi eh, Zahodno Saharo. Vaš čas je potekel. Gospod Watson. Te prakse zasliševanja in kršitev Ženevske konvencije o Guantanamo preprečujejo ljudem, da bi imeli svobodo do osnovnih svoboščin. Le nekaj jih je prišlo na svobodo. Kot je dejal Dick Cheney, ti zaporniki živijo v tropskem delu sveta, dobro jih hranijo, vse imajo, razen seveda osnovne človeške dostojnosti. Guantanamo je bil opisan kot gulag najših časov. Obama pa še vedno ni zaprl tega zapora. Sedaj zaporniki gladovno stavkajo napočejo čas, da odstranimo ta črni madež ameriške integritete. Obžalujemo eh, teroristični napad v Bostonu. Vedno smo z ramo obrami z našimi ameriškimi kolegi, ampak tukaj je potrebno zagotoviti, da se takšno eh, delovanje prekine. Najlepša hvala, gospod Romeva, eno minuto. Želel sem dejati, da glede na uradne vire 43 oseb sodeluje v tem, v tej gladovni stavki. Imajo dobre razloge za to. Naj povdarim, da morajo vse države izpolnjevati svoje obveznosti na področju človekovih pravic. To velja tudi za ZDA. Leta 2009 je predsednik Obama, ki je osvojil Nobelovo nagrado za mir dejal, da bo zaprl Guantanamo. Dejal je, da bo naredil konec pridržanju brez sodnih postopkov, da bo osvobodil vse te zapornike. Ne smemo uporabiti napada v Bostonu kot razlog, da se izognemo tej temi. Hvala, gospod Romeva. Sedaj pa gospa Geringer de Oettenberg. Hvala, gospod predsedujoči. Leta 2009 in leta 2013 so ameriške oblasti dejale, da želijo zapreti Guantanamo. Ampak ničesar niso naredili. Več kot 160 zapornikov je v Guantanamu. Večina izmed njih ni bila obtožena, niso bili predmet sodne obravnave, sodnega procesa. Sedaj protestirajo proti nečloveški obravnavi. Ta gladovna stavka je privedla do nasilnih sporov s pazniki. Priča smo jasnim kršitvam mednarodnega prava, glede na to, da zaporniki nimajo dostopa do pravnih sredstev, do obravnave pred sodiščem. Guantanamo je potrebno zapreti, zaporniki pa morajo imeti možnost, da odidejo domov oziroma nekam drugam, kjer, je, kjer bodo navarno. Hvala, Lidija. S tem smo zaključili s tem krogom razprave. Zaključili bomo to razpravo s predstavitvijo komisarke. Izvolite, gospa Malstrom. Spoštovani poslanci in spoštovane poslanke, tudi sama bi rada izrazila svojo solidarnost do žrtev napada v Bostonu, eh, mojo solidarnost z njihovimi družinami in ZDA. Kot smo že slišali, se je gladovna stavka v Guantanamo začela pred več kot dvema, dvema mesecema. 43 zapornikov zavrača hrano. 100 do 130 zapornikov se je pridružilo stavki. Lahko se pogovarjamo o številkah, ampak brez dvoma je ta situacija izjemno resna. Gre za kolektivno dejanje ljudi, ki ne vidijo izhoda iz te situacije. 11 let so v brezizhodni situaciji, brez sodnih obravnav, brez procesa. Sedaj so se oblasti odločile, da jih prisilno hranijo prek cevk, ki jih ustavijo v njihove nosove. To je nespremljiva praksa. Načelo avtonomije pacijentov in e, načelo dostopa do zdravljenja je potrebno spoštovati. Ampak posamezno, e, posamezne primere moramo oceniti od primera do primera naj vam zagotovim, da spremljamo dogajanje na kraju samem z veliko pozornostjo. Tako je povedal tudi predsednik Mednarodnega odbora Rdečega kriza. Poročila o pogojih pridržanja v Guantanamo so prav tako zaskrbljujoče. Prepričana sem, da je najboljši, najčlo, najbolj človeški odgovor na to, da pozovemo k popolnemu zaprtju Guantanama, zapora v Guantanamo. Spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava so bistvo Evropske unije in boja proti terorizmu. Pri tem ne moremo uporabiti praks, kakršne so eh, neutemeljeno pridržanje in eh, mučenje. Vse tri institucije, svet, komisija in parlament imajo jasna stališča vedno znova pozivajo k zaprtju Guantanama. In to še enkrat ponavljamo. Seveda je glavno odgovorno za to na strani ZDA. EU pa je njen partner in bo tako tudi deloval. Leta 2009 eh, junija smo sprejeli besedilo, v sklopu katerega je več kot 20 držav članic sprejelo v katerih so nekatere države članice sprejele eh, več kot 20 zapornikov iz Guantanama. ZDA so sprejele zakone, ki omogočajo pridržanje zapornikov za nedoločen čas in eh, omejujejo možnosti za financiranje prenosa teh zapornikov v druge kraje. Pri tem se nihče ne sprašuje, kakšne bodo posledice eh, za mednarodno pravo in za boj proti terorizmu. Smo največji prijatelj in eh, največji zaveznik ZDA. Podpiramo njihov boj proti terorizmu. Obenem pa podpiramo tudi eh, trud za popolno zaprtje zapora v Guantanamo. Hvala. Con la intervención de la comisaria. Najlepša hvala, komisarka. Slišali smo komisarko Malstromovo in sedaj je razprava dejansko zaključena, čaka nas glasovanje. Siete, siete